please. We are going to start our meeting. So I... Spoštovani kolegi, prosim, če začnemo sestanek. Prosim, če zavzamete svoje mesta. Okay, so it's my pleasure to uh, start. Veliko veselje mi je, da lahko začnemo s prvim sestankom odbora Envi. Začeli bomo z izmenjavo mnen z ministrom Lepa, to je ministr za kmetijstvo in gozdarstvo. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim med nami tukaj v Bruslju. Eno uro in 30 minut imamo na voljo za to razpravo. Zagotoviti želimo to, da bodo imeli vsi poslanci priložnost zastaviti svoje vprašanje in podati komentar. Prav zato bom relativno strok, kar se tiče časa, ki vam bo na voljo za to. Vsi veste, da imajo koordinatorji na voljo dve minuti za svoj prispevek, ostali poslanci pa eno minuto. Prosim, da se držite tega časa, drugače vas bom moral pozvati, da zaključite s svojim prispevkom. Torej, bodite pripričani, da bom pazil na čas. Sedaj pa dajem besedo gospodu ministru, ki ima 10 do 12 minut časa za svoj uvodni nagovor in potem bodo priložnost dobili poslanci. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentit. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, člani odbora in vi. Veliko veselje mi je, da sem lahko prvi minister, ki bo nagovoril vaš odbor v sestavi novega parlamenta. Vloga parlamenta je, da predstavlja vse državljane Evropske unije, Evropski parlament pa zastopa skupne vrednote evropskih državljanov. To je zato pomembna priložnost za izmenjavo mnen med institucijami. Še enkrat bi se vam raz, eh, rad zahvalil za to, da ste se odločili kandidirati eh, za Evropski parlament in da ste se odločili včlaniti v ta odbor. Odbor bo zelo pomemben in sam bom z veliko zanimanja sledil vašemu delu. Finsko predsedstvo se je začelo pred tremi tedni. In v veliko veselje mi je, da vam sedaj lahko predstavim politike in prioritete našega predsedstva. Seveda pa bom z veseljem odgovoril tudi na kakršnakoli vprašanje. Veliko stvari se je spremenilo, odkar je Finska zadnjič predsedovala svetu. Vloga Evropskega parlamenta se je sedaj okrepila z Lizbonsko pogodbo, prav tako pa se je spremenila vloga predsedstva. Evropski svet in služba za zunanje delovanje imata sedaj vsaka svojega predstavnika oziroma predsednika. Prioritete v času našega predsedovanja bodo vključevale naslednje: boj proti podnebnim spremembam, vzpodbujanje skupnih evropskih vrednot, zagotavljanje vladavine prava, krepitev varnosti in krepitev socialne kohezije v Evropski uniji. Pred nami je veliko obsežnih zakonodajnih dosjejev, ki se jih želimo lotiti v naslednjih mesecih. Iščemo rešitev za večletni finančni okvir, ki je gotovo ena, eden izmed najpomembnejših dosjejev, ki se jih bomo lotili v času našega predsedovanja. Poskušali bomo doseči tudi dogovor glede dolgoročne podnebne strategije za Evropsko unijo. Pomembno se mi zdi, da bo Evropska unija tukaj odločna za to, da bomo dosegli pariške zaveze in da se globalno segrevanje omeji na eno stopinjo in pol. Za Evropsko unijo to pomeni, da bodo naši neto izpusti do leta 2050 ničelni. V čase našega predsedovanja bomo veliko pozornosti posvetili tudi temu, da se zaustavi izguba biotske raznolikosti. Evropska unija in njene države članice morajo še naprej aktivno nadaljevati z pripravo na okvir za biotsko raznolikost po letu 2020. Na področju kmetijstva in eh, na področju kmetijstva bo naš ključni, naša ključna naloga reforma SKP, trudili se bomo, da dosežemo skupno stališče sveta. To je seveda povezano tudi s pogajanji v okviru večletnega finančnega okvira. Na neformalnem srečanju ministrov za notranje zadeve v Helsikih se bomo v septembra pogovarjali o um, sekvestraciji zemlje in prsti. To je pomemben prispevek kmetov k kmetijstvu, k kmetijski politiki. Nadaljevali bomo z pregledom odprtih vprašanj tudi pri pomorskem in ribiškem skladu. Pripravili bomo stališče glede najvišjega skupnega ulova za naslednje leto. Kot predsedstvo se zanašamo na načela trajnosti, dobre pripravljenosti in učinkovitega upravljanja naših srečanj. Želimo se izogniti izpustom in zato smo na mesto daril v času predsedstva prispevali vsta denar eh, za um, boj zoper podnebni spremembami in za izničenje naših izpustov. Moderni problemi so čezsektorski in povezani z različnimi področji, to moramo razumeti. Če bodo naše rešitve preveč oske, če se bodo osredotočale samo na en sektor, gotovo ne bodo uspešne. Naš pristop mora biti širši, medsektorski in zagotoviti mora medinstitucionalno sodelovanje. Kmetijska in ribiška politika morata biti tako usklajeni z drugimi politikami. Sedaj pa bi omenil še nekaj prioritet, ki so relevantne za vaš odbor in kjer želimo napredovati v času našega predsedovanja. Najprej bi omenil reformo SKP. Kot sem že povedal, želimo tukaj kar se da napredovati. Če se premaknejo pogajanja glede večletnega finančnega okvira, bomo poskušali pripraviti splošni dogovor v svetu. Države članice so v svetu pokazale, da so zavezane k temu, da bi dosegli više ambicije in više cilje, kar se tiče podnebnih in okoljskih ciljev. Dobro podnebje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri so namreč ključni pri eh, zagotavljanju dobrega življenja in tudi pri trajnostnem kmetijstvu. Pri novi kmetijski politiki bomo imeli obvezne okoljske ukrepe, države članice pa bodo imele možnost, da spremejo tudi nacionalne podnebne ukrepe v prvem in drugem stebru. Seveda tukaj še potekajo pogajanja. V času predsedovanja vam želim zagotoviti to, da bo nova zelena arhitektura upoštevala tudi različne potrebe in različne pogoje v posameznih regijah. Na tak način bomo dobili podnebne in okoljske ukrepe, ki bodo kar se da učinkoviti v posamezni regiji. Uravnotežiti moramo naše cilje in finančna sredstva, ki so na voljo. Sedaj pa še nekaj besed o gozdovih in gozdarstvu. Opozoril bi vas na globalno um, krčenje gozdov. To se namreč z veliko hitrostjo napreduje in hitro moramo ukrepati, da bomo to omejili. Pri globalnem krčenju gozdov moramo razumeti široko sliko. Upoštevati moramo vse sektorje, če želimo preprečiti krčenje gozdov in uspodbujati pogozdevanje. Zato potrebujemo trajnostno upravljanje gozdov in zaščito gozdov. Poleg tega moramo pomagati pri ohranjanju in oživitvi poškodovanih gozdov. V tem trenutku čakamo na predlog komisije, ampak v, naš, v času našega predsedovanja želimo tukaj pripraviti določene ukrepe za boj z oprkrčenje gozdov. Pa še nekaj besed o Merkosurju. Pred približno enim mesecem smo dosegli politični sporazum glede trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in regijo Mercosur. To je izjemno pomemben trgovinski sporazum. Dejstvo, da smo dosegli tak rezultat v trenutni politični kri, eh, klimi, sploh ni samo umevno. Je pa res, da se je tukaj pojavilo nekaj vprašanj glede kmetijskih proizvodov in tudi glede trajnosti. Sam razumem te pomisleke in dvome. Zdi se mi izjemno pomembno, da bo sporazum z Merkosurjem vključeval tudi poglavje o trajnostnem razvoju. Omenim ti moramo tudi eh, pariški sporazum in pomen trajnostnega razvoja. Ko se bo sporazum začel izvajati, morajo biti spoštovana načela trajnostnega razvoja. Pripraviti moramo tudi pogoje za trgovanje, ki bodo zadovoljivi za obe strani. V državah Merkosur, enako kot tudi pri drugih trgovinskih sporazumih, potrebujemo določbe, ki bodo zaščitile naše potrošnike in zagotovile varne standarde za prehrano in tudi za kmetijstvo in živinorejski sektor. Komisija je pripravila sporočilo glede prevoza živali na dolge razdalje, še posebej poleti. Namreč pogosto žive živali prevažamo na dolge razdalje po Evropski uniji in tudi izven, še posebej v poletnih mesecih je to problematično, ko so temperature zelo visoke in še posebej, če je veliko preveč živali v enem eh, prevozu. Meni se zdi to vprašanje izjemno pomembno in vesel sem, da je komisija pripravila sporočilo na to temo. Gre tudi za vprašanje zaščite potrošnikov. Potrošniki namreč potrebujejo gotovost, da je celotna proizvodna veriga zagotovljena, da je spoštljiva in da upošteva dobrobit živali v vseh delih te proizvodne verige. To mora veljati enako tudi za živali, ki se jih prevaža izven Evropske unije. Ne na zadnje bi dodal še nekaj eh, glede protimikrobne odpornosti. Gre za izjemno resno grožnjo tako za zdravje ljudi kot za zdravje živali. Istočasno to ogroža varnost naše prehrane in okolja. V tem trenutku bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za vaše aktivno prizadevanje v boju zopr protimikrobno odpornost. Sestava vašega odbora se je morda spremenila, ampak prepričan sem, da bo ta tema še vedno ostala izjemno pomembna. Evropska unija je pred kratkim sprejela uredbo o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, kjer se eh, prepoveduje uporabo antibiotikov v profilaktične namene in tudi v masovni uporabi omejiti moramo uporabo antibiotikov, zato da zdravila ne bodo postala manj učinkovita v prihodnosti. Uporabo antibiotikov in potrebo po antibiotikih lahko zmanjšamo, če vlagamo v dobrobit živali. Uporaba antibiotikov mora biti utemeljena in nadzorovana. Ne sme pa nadomestiti dobrega nadzora in dobrega hranjenja živali. Tukaj potrebujemo resne ukrepe. In veseli me, da smo zagotovili dobro sodelovanje na tem področju, ko gre za vprašanje zdravja. Boj zopr proti mikrobni odpornosti zahteva globalno sodelovanje. Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo in nakazati, v katero smer spodbujamo razvoj na mednarodni ravni. Spoštovani poslanci, spoštovani predsednik odbora, gre za zelo raznolike probleme, ki sem jih omenil. In kot predsednik sveta za kmetijstvo in ribištvo je moja glavna naloga to, da zagotovim varnost živil in prehrane. Najboljše rezultate bomo dosegli, če bomo celovito upoštevali trajnost naših ukrepov in bomo dobro sodelovali med različnimi sektori in različnimi institucijami. Upam, da bomo v času našega predsedovanja dosegli napredek pri teh področjih, ki sem jih naštel. Istočasno pa želimo nadaljevati dobro sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Našteli ste nekaj eh, pomembnih tem, Mercosur, reforma SKP in tako naprej. Danes bomo imeli priložnost, da izmenjamo mnenja z tremi ministri iz vašega predsedovanja. No, danes in jutri na naših sestankih bomo imeli to priložnost in tako bomo resnično bolje razumeli pristop vašega predsedstva. Smiselno je torej, da je prva izmenjava mnen namenjena temu, da se pogovorimo z ministrom, ki predstavlja trenutno predsedstvo. V Strasburu smo prisluhnili tudi vašemu premjeju in razumemo, da so podnebni cili izjemno pomembna prioriteta za vaše predsedstvo. To se nam zdi pomembno, to naš odbor vsekakor pozdravlja. Tako sedaj pa bodo koordinatorji zastavili nekaj vprašanj. To so torej predstavniki političnih skupin. Naj vas še enkrat eh, spomnim na to, kakšna so pravila, glede na to, da je to prvi sestanek. Vsak koordinator ima na voljo dve minuti za zastavljanje svojega vprašanja oziroma komentarja. Po prvem krogu koordinatorjev pa besedo ponovno dobi minister, da lahko odgovori na ta vprašanja. Začnemo torej z ELS. Jessica Wolfjart, izvolite. Thank you, chair and the Najlepša hvala, gospod predsednik Kitos, gospod minister Lepe. Hvala za to, da ste nam pojasnili, kakšne so vaše prioritete v času predsedovanja. Finska ima dobro zgodovino trajnostnega upravljanja z gozdovi. Na to smo ponosni in. Eh, Strinjamo se s tem, da je aktivno upravljanje gozdov pomembno, če želimo doseči naše podnebne cilje. Nobenega dvoma ni gozdovi so zelo pomembni za naše podjebje, podnebje. Gozdovi so pomembni tudi zato, ker hranjujejo oglikov dioksid. Ko nadomestimo različne izdelke z lesenimi izdelki, nam to tudi pomaga pri zniževanju izpustov. Zanima me, kaj, kaj boste storili za to, da boste zagotovili nacionalne pristojnosti na področju gozdarstva v času vašega predsedovanja. Hvala za vaš odgovor, veselim se dobrega sodelovanja in vam želim veliko uspeha v času vašega predsedovanja. Well, Hvala lepa. Hvala, da ste se držali zastavljenega časa. Nadaljujemo z koordinatorjem socialistov Kristjan Šaldemoza. Izvolite. Eh, Najlepša hvala. Jaz bom eh, spregovorila dansko, glede na to, da imam to priložnost. Dobrodošli v Evropskem parlamentu v imenu SND. Se vam najlepše zahvaljujem za to, da ste prioritizirali trajnost in podnebne ukrepe v času vašega predsedovanja. To se mi zdi zelo pomembno in prepričana sem, da bomo dobro sodelovali. V prejšnjem sklicu parlamenta se je naš odbor osredotočal tudi na transparentnost pri um, potrjevanju pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Temu je bil namenjen poseben odbor. Zanima me, ali finsko predsedstvo razume, da nimamo dovolj neodvisnosti pri certificiranju pesticidov v Evropski uniji. Se strinjate s tem in v tem primeru me zanima, ali boste pomagali zagotoviti to, da bosta EFSA agencija za kemikalije in drugi dobili dovolj finančnih sredstev, zato da bodo lahko izvajali lastne študije. Le na tak način se lahko zanašamo na rezultate, ki jih bodo te agencije potem pridobile. To je prvo vprašanje, drugo vprašanje pa je povezano z gozdarstvom. Trajnostno gozdarstvo in trajnostno upravljanje gozdov je povezano z tem, kako se soočamo s podnebnimi izzivi. Kaj bo vaše predsedstvo storilo za to, da bodo države članice začele spoštovati pravila, ki tako in tako že obstajajo? Namreč določene države članice nezakonito uvažajo les v Evropsko unijo. Kaj boste storili za to, da bodo države začele spoštovati našo zakonodajo glede tega vprašanja? In kaj boste vi kot predsedstvo storili za to, da bo torej zagotovljeno večje spoštovanje obstoječe zakonodaje. Hvala lepa, veselim se dobrega sodelovanja. Najlepša hvala, sedaj pa skupina Renew. Gospod Torvalc. Kitos, repuhejo, to je ja, minister Ile. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljam ministra Lepeja v našem odboru. Seveda bi lahko sedaj razpravljali o volkovih, o kormoranih in tako naprej. Čez 33 eh, minut se bo začel, začela tudi prepoved ribolova trske v Bajdskem morju. Na jugu Olandskih otokov obstaja sicer stalež trske, ki je v zelo dobrem stanju in zato bi prosil ministra, da se zauzame za ribiče na Jolanskih otokih. To se žal ni zgodilo. Bi pa zastavil nekaj vprašanj, eh, ki so povezane z bolj splošnimi temami, ne specifično s finsko. Kmetijstvo je pomemben sektor, eh, če želimo zagotoviti boljše, boljšo izkoristek. Eh, in zmanjšanje ogličnih izpustov. Tega do sedaj nismo storili dovolj. Kaj bo Finska v času predsedovanja naredila za to, da bo nova skupna kmetijska politika bolj prioritetno obravnavala znižanje izpustov CO2? Kaj boste torej storili glede tega? Hvala lepa. Najlepša hvala. Zeleni. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Govorim v imenu koordinatorja, ki bi se zagotovo želel z vami pogovarjati o krčenju gozdov na finskem in o tem, kako to vpliva na podnebne spremembe. Mi je pa vseeno predal besedo in me tudi prosil, da izpostavim dve zadevi. Najprej, krčenje gozdov. Mislim, da bi morali tu upoštevati tudi tako imenovano uvoženo krčenje gozdov. Predvsem do tega prihaja s tem, ko uvažamo sojo, kakav, potem eh, papirnato maso, tudi govedino. Zato me zanima, kako vi gledate na ta načrt na področju boja proti krčenju gozdov. Ali se zauzemate za to, da bi v evropsko zakonodajo vključili tudi zavezujoče določbe v zvezi z strategijami, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki prav tako prispevajo k krčenju gozdov. Mislim, da bi morali storiti na tem področju nekaj podobnega, kot smo storili naprimer že pri rudnikih. Zanima me torej, ali se zauzemate za to, da bi sprejeli zavezojoče določbe za podjetja, ki sodelujejo v tej dobavni verigi, v okviru katere tudi prihaja do krčenja gozdov. Potem pa še Merkosur. Rekli ste, da se je zdaj sprost odprtilo poglavje, ki bo zdaj odblokiralo vse, ampak rešitev tega poglavja ne bo prinesla nečesar. Niti ene same sankcije niste naložili, ne poznam niti enega samega trgovinskega sporazuma, ki bi vseboval poglavje o trajnostnem razvoju. Veste, kaj se dogaja v Braziliji, krčenje gozdov se je še okrepilo v tej državi, že tako ali tako so v amazonskem gozdu krčili ogromno gozdov še preden je na oblast prišel Bolsonaro, zdaj pa so se stvari še dodatno poslabšale in Bolsonaro se bo sedaj odrekel vsem sprejetim zavezam v okviru Merkosurja. Zato me zanima, če bo finsko predsedstvo kakorkoli povezalo, naprimer, seljene oglika in podobno, zato da se prepreče krčenje gozdov v Amazoniji. Hvala lepa za idej, Devo Krajnen. Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri. Najlepša hvala. Gospod predsednik, gospod minister, zahvaljujem se vam za to, da ste omenili vprašanje gozdarstva. Finska že dalj časa vlaga v gozdarstvo in v trajnostno upravljanje gozdov. Gozdovi pri nas rastejo bolj kot kadarkoli to pozitivno vpliva na zniževanje oglikovih izpustov. Sedaj pa smo videli, da je v osrednjem delu Finske včasih bilo posekanih mnogo gozdov, ampak ti so se sedaj obnovili. Nekateri pravijo, da potrebujemo čiste poseke, ampak to je popolnoma neumno. Kanada je druga največja država, kar se tiče iglavcev, ampak pri njih ne prihaja do težav z ogličnimi izpusti. Namreč, če se eh, gozdov ne upravlja dobro, potem pride do teh ogličnih ponorov. Pri nas na finskem imamo znanje in tehnologijo za to, da se temu izognemo. gozdarstvo ni odvisno od uvoza, kot so naprimer druge industrije, naprimer jeklarska. Gozdarstvo proizvaja obnovljive vire energije in v tem trenutku se gozdarstvo dejansko širi. Uporaba gozdov je izjemno visoka. 700 milijonov kubičnih metrov lesa se porabi vsako leto. To je samo 70 odstotkov letne rasti gozdov. Za gozdarstvo je ključno, da takšni oglični ponori ne bodo postali eh, ključen način boja z opr ogličnim izpustom. Ali ste to upoštevali? Hvala lepa, sedaj pa za EKR Ana Zeleska. Jestem. Panie przewodniczący, koleżanki. Najlepša hvala. Gospod predsednik, gospod minister, spoštovani kolegi in kolegice. Prisluhnila sem vašim zelo ambicioznim ciljem, ampak, ampak mislim, da bo težko doseči te, vse te cilje. Pred nami so namreč pogajanja glede proračuna, ki še ni bil sprejet, ampak je bil samo predstavljen gre za proračun, ki vsebuje vse manj in manj sredstev, predvsem glede SKP. Sredstva namenjena kmetijski politiki so bila mnogo eh, zmanjšana. Kako se boste torej pogajali z Evropsko komisijo in določenimi državami članicami? Evropska komisija se bo k malu sestavila in prepričana sem, da boste prosili za več finančnih sredstev namenjenih za SKP. To je prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje pa je naslednje. Zanima me, kako se boste bojevali zoper razlike in neenakosti. Vsi kmetje bi namreč morali, po mojem mnenju, prejeti enaka finančna sredstva. Zanima me tudi, kako boste zmanjšali birokracijo, kako se lahko izognemo oskim grlom, predvsem v prvem stebru. Evropska unija ima tukaj veliko težav in mislim, da bi se morali temu bolj posvetiti. Omenjali ste tudi države Mercosur in njihovo sodelovanje z Evropsko unijo. Prepričana sem, da boste kmalo prejeli tudi informacije strani kmetov. Mi smo jim namreč prisluhnili in naši kmetje so zelo zaskrbljeni glede varnosti hrane iz teh držav pri nas so standardi za varnost živil namreč zelo visoki, države Merkosurja pa pri tem močno zaostajajo. Moje vprašanje je torej naslednje. Podpisali smo sporazum z Merkosurjem, ampak kaj je naslednji korak? Mislim, da moramo biti tukaj zelo, zelo strogi in zahtevati, da se spoštujejo standardi glede živilskih standardov. Finska je seveda krasen zgled glede upravljanja gozdov, to vsi vemo, ampak zanima me, ali boste pripravili nekakšen nabor orodi ali kaj podobnega glede tega, kako bi lahko tudi druge države na podoben način izvajale upravljanje gozdov. The... Hvala lepa. Gue Silvija Modik. Kedoksija, arvoža puhejoteja. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod Lepe, Odlično je, da je finsko predsedstvo podnebne spremembe izbralo kot eh, pomembno prioriteto in da želi Evropsko unijo predstaviti kot vodilno na tem področju. Omenjali ste kmetijstvo in po mojem mnenju o tem ne govorimo dovolj v tem smislu. Vedno govorimo o tem, kako je potrebno zmanjšati izpuste, ampak enako pomembno je, da se uh, zniža in zmanjša uh, te oglične ponore. Sekvestracija ogličnih izpustov je ključnega pomena. Zanima me, kakšne konkretne predloge imate za kmete? Kako lahko kmetijstvo postane bolj okolju prijazno, bolj trajnostno preko reforme SKP? Pa še eno vprašanje, kar se tiče ogličnih ponorov. Kolega je govoril, da pri, proizvajamo preveč lesa in da zaradi tega prihaja do ogličnih ponorov. Če bo teh ogličnih ponorov preveč, potem sekvestracija oglika ne bo pomagala. Zanima me, kako bo finski program vključil trajnostno uporabo gozdov in kako lahko pomagamo pri zmanjševanju biotske raznolikosti naših gozdov. To je izjemno pomemben del upravljanja z gozdovi. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, minister, približno 15 minut imate za odgovor na vsa vprašanja. Prosim. Hvala lepa za vsa vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik, za to, da ste mi dali besedo. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Naj začnem z gozdarstvom. Veliko izmed vas je govorilo o gozdarstvu. Najpomembnejši del pri tej politiki je trajnostna politika. To pomeni dobro upravljanje z gozdovi. Prav tako, in o tem sem že govoril, pa je pomembno, da gozdovi rastejo hitreje, kot jih sekamo. To vem tudi iz svojih lastnih izkušenj. Sem namreč tudi sam lastnik gostov. Sem kmet in moja družina. Že predvsej dolgo časa obdeluje zemljo. 480 let, 480 let. Vseh teh letih se nam je zdelo izjemnega pomena skrbeti tudi za okolje. Zato, da bodo tudi naslednje generacije lahko živele vsaj tako dobro kot mi ali pa celo bolje. To je torej zelo pomembna točka za me. Potem še eno pomembno vprašanje se dotika sečne gozdov. Gotovo moramo to omejiti. Podali ste mi dober nasvet glede tega, kako bi lahko naše trgovinske partnerje zavezali k dobremu obnašanju. To je zelo pomembno. Tudi sam želim doseči napredek pri tem med našim predsedstvom. Kako pa to lahko storimo? Finska je vedno verjela v sodelovanje na podlagi pravil. To je naše vodilno načelo tudi dan danes. To ima opravka z gozdarstvom, z bioekonomijo in tako dalje. Vprašanje je bilo zastavljeno, kako lahko zagotovimo, da bo industrija ostala konkurenčna. Mislim, da bo temelj naše industrije bioekonomija. To pomeni, da bodo morali uvesti nove tehnologije in izvajati naložbe. Te naložbe pa pomenijo, da bo industrija lahko potem proizvajala izdelke na okolju prijazen način. To bo prav tako pomenilo, da bomo imeli nove izdelke, ko bomo lahko nadomeščali fosilne surovine v prihodnosti. To je nekaj, kar moramo storiti. To je popolnoma jasno. O tem že dolgo govorimo v Evropi. Evropska unija pa mora zagotoviti, da se bo to zgodilo tudi v mednarodni trgovini. Večletni finančni okvir, veliko vprašanje je bilo povezanih s tem. Jasno je, da so naše večje ambicije na področju okolja in podnebja nekaj, kar zahteva več sredstev. Povečane zahteve in več sredstev sredstva, to mora iti z roko v roke. Zato moramo sodelovati s komisijo in državami članicami in pripraviti razmere, ko bo prišlo do poštene razdelitve med državami članicami. Prav tako pa moramo tudi narediti stebre, ki jih imamo na voljo v naši politiki operativne, v skladu z našimi cilji seveda. Sporočilo komisije o reformi SKP je zelo dobro vključuje veliko elementov, ki nam bodo pomagali pri dosegi novih ciljev. Prav tako pa bomo lahko tako poenostavili veliko zadev. To je zelo pomembno za Finsko. Pomembno je poenostaviti stvari. To pomeni tudi, da bomo lahko ukrepali na nov način. Digitalizacija, na primer, je čisto nova tehnologija, nov element in to nam bo pomagalo tudi pri nadzoru. Tudi na tem področju bomo poskušali ukrepati. Vloga kmetijstva v globalnem sistemu je velikanska. Najpomembnejša naloga kmetijstva je zagotavljati varnost oskrbe s hrano. Hrana mora biti pripravljena in pridelana trajnostno, tako da lahko zagotovimo bioraznovrstnost, prav tako pa mora biti proces uravnotežen. Kaj to pomeni? To pomeni nove tehnike kmetovanja, to pomeni da moramo upoštevati najnovejša znanstvena dognanja. In to moramo potem uporabiti po vsej Evropi. Tako lahko okrepimo našo konkurenčnost v primerjavi z drugimi ekonomijami po svetu. To je zelo pomembno. Prav tako pa ima to opravka s tem, kaj pridelujemo in kako pridelujemo. Na tem področju je potrebno postoriti še zelo veliko. Zato bo neformalni svet za kmetijstvo in ribištvo v Helsinkih jeseni zelo pomemben. Kako lahko skrbimo več oglika, kako lahko istočasno izboljšamo rast določenih kultur. Vse to je zelo pomembno. Vse to bo, bi lahko pomenilo tudi velike prednosti za podnebne in okolje. Seveda je to večplastno vprašanje, ampak pri tem želimo uspeti. Potem pa oglična sekvestracija. To je zelo pomembno. Pomembno je, da vložimo več sredstev tudi v raziskave. Vemo, kaj se dogaja na površju tal, ne vemo pa točno, kaj se dogaja globlje. To moramo bolj natančno preučiti. Prav tako ste mi zastavili vprašanje glede razmer na otokih Oland, kar se tiče Trske. Torej, razmere so se poslabšale, kar se tiče Trske, Nekater, na nekaterih območjih pa so razmere boljše in o tem se pogovarjamo s komisijo. Pomembno je, da da tudi komisija ima ustrezne znanstvene informacije in dognanja, kako se razvija stalež določene ribe. In seveda so razmere raznolike na različnih območjih in te razlike moramo upoštevati. Potem pa ribiška politika. Kot sem že dejal, so znanstvena dognanja tista, ki bodo za nas najpomembnejša. Želimo si trajnostnega ribištva in trajnostnega staleža rib. Vedno moramo gledati v prihodnost. In seveda ima tu komisija zelo veliko pristojnosti. Kar se tiče Merkosurja, pa tole. Ta sporozum predstavlja veliki ziv. nekaj dni pred svetom za kmetijstvo in ribištvo smo dobili ta dokument, ta dogovor in seveda bo vsaka država članica podala svoje pripombe glede na to, kako bo ta sporozum vplival na kmetijstvo. Ta proces bo vzel nekaj časa. Seveda, obstaja kar nekaj vprašanj, to je jasno. Ampak odgovore bomo morali najti, to je tudi jasno. Seveda želimo sodelovati s parlamentom in komisijo, še prav posebno s komisijo, kajti komisija ima tu precej pristojnosti. Želimo pozorno pregledati vsa vprašanja in po zelo, zelo natančnih pogajanjih bomo lahko sprejeli odločitve. Seveda, razumem vaše pomisleke in skrbi. Potrebno je spoštovati pariški sporazum. Potrebno je imeti v mislih tudi Pariz. Prav tako sem dobil vprašanje tudi glede pesticidov. Razumeti moramo, da je eden stebrov reforme SKP povezan tudi z bioraznovrstnostjo in to zajema vse vidike, tudi opraševalce. Zelo pomembno je, da poskrbimo za to, da bodo se tudi žuželke dobro počutile in potrebno je poskrbeti za opraševalce, kajti to ima velik pomen za kmetijstvo. Seveda, nova SKP vsebuje veliko orodij, s katerimi lahko države članice poskrbijo za bioraznolikost. Prav tako je veliko kazalnikov, ki lahko pomagajo pri spoštovanju in nadaljevanju tega dela, ampak to delo še teče. zelenitev, to je zelo povezano tudi z reformo SKP. Imeli smo že dolgo, zelo dobro razpravo o vprašanju zelenitve na našem prvem svetu za kmetijstvo in ribištvo. To nam daje možnosti za izvedbo določenih reform in to daje določeno prožnost državam članicam. Države članice lahko upoštevajo naravne omitve, različne pogoje, glede tega seveda nič ne moramo storiti. To, kar predlaga komisija, je utemeljeno. Naj navedem samo primer. Vem, kako to poteka na finskem. To lahko povem tudi kot kmet. V drugem stebru, na finskem, imamo odločne vzpodbude. In ravno s tem smo pridobili skoraj 90 odstotkov kmetov na našo stran. To pomeni, da potrebujemo rešitve, ki so prikrojene posameznim primerom. Poštevati moramo lokalne izzive, lokalne pogoje in to je ena naših prednostnih nalog. To je gotovo nekaj, kar moramo imeti v mislih vse čas. Potem pa za zaključek še nekaj besed o pesticidih. Postopek avtorizacije. EFSA je seveda naš instrument pri tem. EFSA potrebuje dovolj sredstev za njihovo delo. Opravljajo zelo pomembno delo in to je tudi podlaga za naše odločitve glede upravljanja s tveganji. Kot predsedstvo želimo zagotoviti, da bo EFSA dobila ustrezna sredstva za upravljanje svojega dela. EFSA resnično počne zelo pomembne znanstvene stvari. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Tako, sedaj pa drugi krok, drugi krok vprašanj. To bomo razdelili na dva dela, tako da bomo imeli 13 poslancev in poslank, najprej 7, potem pa še 6. Po sedmih bomo imeli čas za odgovore, potem pa še 6 na koncu, tako da ne bodo vsi skupaj resnično želimo, da odgovorite na vse vprašanje, zato smo to razdelili na dva dela, kot je bilo to v prvem krogu. Aleksandr Ben Huber, ELS. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod minister, hvala lepa za zelo ambiciozen program. Prihajate iz stranke, ki je zelo povezana s kmeti in govorili ste o varovanju podnebja in biotski raznovrstnosti, še prav posebno kar se tiče ja, se raznovrstnosti, bi rad slišal vaše mnenje o flori in fauni. Od leta 92 se zdi, da se zakonodaja ni spremenila. Tukaj pa imamo zelo velike težave v zadnjem času, ko ni več možno sobivanje živalmi in rastlinami. Komisar Fischler je z direktivo, ki bi ta tih dosegel. Veliko, to je sedaj že zelo razširjeno na veliko področjih Evrope, ampak nekatere populacije rib so se preveč razširile in zato sobivanje ni več možno in zato je so določene vrste ogrožene. Tudi pri vokovih je podobno. 17 tisoč vokov je v Evropi, In to ima seveda velike, to vodi do velikih težav, še prav posebno pri alpskem kmetovanju. Bi morda pri direktivi o flori in fauni bili pripravljeni spremeniti določene zakonodaje, se vsaj pogovoriti o tej temi. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, držite se minute na vprašanje. Silde S in D. Sehr geehrter Herr Minister, das österreichische Parlament. Hvala lepa, gospod minister. Kot prva država. Je ja, Avstrija s 1. januarjem 2020 prepovedala glifosat. Tukaj imamo široko podporo pri prebivalstvu, zato smo to storili, ampak to ne sme biti konec. Sedaj gre za nadaljne ukrepe proti okoljskim strupom potrebno si je skupno prizadevati pri iskanju smiselnih alternativ. Alternative, ki so pozitivne za kmetijstvo in seveda tudi za potrošnike. Moje vprašanje za vas. Bodo z vaše strani tudi prišle pobude, kar se tiče raziskav, dognan, kar se tiče spodbujanja alternativ pri uporabi pesticidov? Hvala lepa. Hvala lepa predstavnik Rinju. Gospod Hojsik, hvala lepa. SKP govori o podnebju, govori o raznovrstnosti, govori o kemikalijah, pa tudi o dobrem počutju živali. In o gliku so že govorili, o tem ne bom govoril, bom pa spregovoril o drugem vprašanju, ki je zelo pomemben s toplogrednimi plini. To je vzroja živali na industrijski ravni. Kako se bodo Finci lotili tega? To je povezano tudi z nekaterimi drugimi elementi. Si, bodo, si boste to ogledali v skladu z dobrim počutjem živali, glede na število kmetij, ki jih imamo. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa glede gozdarstva. Zelo sem vesel, ko slišim, da se zauzemate za trajnostno gozdarstvo. Ampak izziv, ne samo v tujini, ampak tudi v EU, tudi v moji državi, pa je sečna v zaščitenih, na zaščitenih območjih tudi Natura 2000, se bo finsko predsedstvo zazemalo za boljše izvajanje in zaščito moči Natura 2000. Kristina Schneider, ALS. Ja, vielen Dank. Hvala lepa predsednik, gospod minister, veliko vprašanj na temo skupne kmetijske politike je že bilo zastavljenih. Kaj bi lahko bil skupen pristop? Strinjam se z vami, ohranjene bioraznovrstnosti bo možno le, če bomo imeli skupen pristop z našimi kmeti. Hvaležna bi vam bila, če bi še enkrat konkretno razložili, kakšno je stališče sveta za kmetijstvo konferenco Združenih narodov na Kitajskem naslednje leto, kar se tiče podnebnega sporozuma, ki bi ga naj dosegli, katere konkretne ukrepe boste predlagali, zato da bi v Evropi prevzeli pionirsko vlogo pri ohranjanju bioraznovrstnosti. In potem še eno vprašanje, kar se tiče Merkosurja, kar se tiče ukrepov za zdrave rastlin, bi naj spodbudili ukrepe za boljšo trgovino in tako bi naj tudi zagotovili večjo varnost potrošnikov. Kako konkretno? konkretno pa bi naj zagotovili te standarde Evropske unije in kako bi jih potem tudi ustrezno nadzirali in nadzorovali? Cezar Luena, SND. Hvala lepa, gospod minister. Omenili ste SKP, omenili ste večletni finančni okvir. Mislim, da ne bi smeli krčiti sredstev tu sem. Mislim, da je stališče Evropske komisije znano. Poenostavitev, fleksibilnost, s tem se strinjam, vendar če smem reči, bi bilo po mojem mnenju dobro, da bi se kot svet zauzemali za to, da ne bi posegali v sredstva, ki so namenjena SKP-ju. Kar pa zadeva gozdarstvo, me zanima, če lahko izpostavite kakšne bolj konkretne ukrepe, kako boste prispevali k razvoju kmetijstva, gozdarstva, kako se boste borili proti podnebnim spremembam, potem kaj se dogaja z razvojem biogospodarstva in še Merkosur. Označbe porekla so seveda zaščitene v tem osnutku sporazuma. Želim si, da bi te geografske označbe še naprej branili in da bi branili tudi SKP v svetu. Thank you, Martin Oslik for the... Hvala lepa, Martin Häusling, zeleni. Herr Minister, Sie haben die GAP-Reform angesprochen. Omenili ste o reformi SKP. Se vam zdi smiselno, da dve tretjini sredstev še vedno namenjamo za plačilo na površino, ne bi vsega spremenili po tem, da bo kmet plačan, če bo kaj storil za okolje in podnebje. Mislim, da to ni ambiciozna reforma, kajti v bistvu so okoljski ukrepi sedaj bolj kot kadarkoli prostovoljni in to ne sme biti tako, če želimo eh, storiti kaj proti izgubi bioraznovrstnosti. Dva stebra ste omenili, tukaj bi naj znižali sredstva za 30 odstotkov, vi boste pridobili na finskem največ, morate poskrbeti tudi za to, da bi imeli več sredstva v drugem stebru za okoljske ukrepe in ekološko kmetovanje. Veste, da bo nova uredba začela veljati 2021. 20. Potem ste spregovorili tudi o odpornosti na antibiotike, je še vedno možno, da se uporabljajo, da se uporablja toliko antibiotikov, potem pa še genetska tehnologija. Eden od postopkov je bil oščeno to, zakaj svet ni prepovedal ali vsaj ustrezno zahteval ustrezen nadzor nad uvozom teh izdelkov v EU. Maria, Spiraki. Hvala lepa, Marija Spiraki, ELS. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospod minister. Tri teme bi rada omenila. Mislim, da potrebujemo bolj podrobne informacije o tem, čeprav so te teme že bile omenjene. Najprej financiranje, seveda. V okviru naših podnebnih ciljev, glede na to, da imamo sedaj tranzicijo, spečevanje po površini, moramo imeti določene ukrepe v SKP. Skoraj milijarda posil bo za kmetijstvo bio. Ekonomiji. Svršujem pa vas, koliko naših kmetov bo izkoristilo možnost teh posojil. Drugič, šolanje naših kmetov. Samo 7 odstotkov kmetov v Grčiji si skuša izboljšati znanje glede kmetijstva. To je seveda zelo nizko. Kako bomo torej usposobili naše kmete pri okoljskih vprašanjih in potem tudi zaščita zaščitenih območij? Imate načrt, kako to zagotoviti, kako bomo resnično izvajali načrte po državah članicah? Hvala lepa. Thank you very much for this Hvala lepa za ta prvi krok vprašanj. Prosim, deset minut je vaših, potem pa drugi krok. Hvala lepa. Hvala lepa za vsa ta odlična vprašanja. Ja, mislim, da so vedno teže. Kar nekaj vprašanj je bilo, ki spadajo pristojnosti drugih ministrov, kar se tiče naprimer direktive o habitatih. Da, res to je stara direktiva, ampak to spada pod pristojnosti ministra za okolje. Gotovo bo govoril o tem. Je pa seveda jasno, ko gre za okoljske spremembe, ko gre za spremembe pri staležu vrst živali, je to potrebno upoštevati. Potrebno je to upoštevati tudi pri izvajanju ločitev pri območjih Natura 2000. To je tudi področje okoljskega ministrstva. Kaj se veče Finske, pa je začetna točka ta, da moramo spoštovati sporozume. To, kar smo se dogovorili, moramo spoštovati, ne glede na temo. Tako pač delujemo na Finskem in tako bomo delovali tudi naprej med našim predsedstvom. Potem pa glifosat, glifosat. Seveda, strinjam se, potrebujemo alternative tem pesticidom. Razviti moramo varne pesticide, zato moramo uporabiti nove tehnologije. Te alternative so dobrodošle in gotovo bomo to spodbujali še naprej, to je jasno. Potem pa še podrobnost glede glifosata. To ima opravka tudi z drugimi pesticidi. Ne gre samo za to, da določen pesticid uporabljamo, gre tudi za to, kako jih uporabljamo. In tukaj se potem vrnemo na določene tehnologije in tehnična vprašanja in vplivajo teh na okolje. Dobro počutje živali, dobro počutje živali je bilo kar nekajkrat omenjeno. To je tudi pomembna zadeva. Potrebno se je lotiti tudi tega, potrebno je govoriti o tem tudi, ko sklepamo sporozume z drugimi državami, tudi z Merkosurjem. To, to je naše izhodišče. Če se to ne bo zgodilo, moramo ukrepati. Želim torej izpostaviti še enkrat, potrebno je spoštovati pravila. Mi moramo to početi, seveda pa to moramo zahtevati tudi od drugih. Če se vrnem na Merkusur, imamo tukaj tudi varnostne klauzule, ki jih je potrebno spoštovati. Varnostna klauzula je, kar se tiče odpornosti na antibiotike, Potem pa še vprašanje o protimikrobnih zdravilih. Kaj se tiče protimikrobnih zdravil, moramo to uporabiti za zdravljenje. Ni pa to preventiva. Za preventivo moramo uporabiti druga sredstva, poskrbeti za dobro počutje živali. Sicer bomo v razmerah, ko potem zdravila ne bodo več delovala in to seveda nas lahko skrbi. Zelo pomembno je, da ste spregovorili o tem odpornosti na antibiotike in protimikrobna zdravila. Seveda potrošniki želijo točno vedeti, kateri so postopki ki se uporabljajo za rejo in skojo določenih živali. SKP je zelo ambiciozna politika. Kar se tiče ambicioznosti SKP-ja glede okoljskih vprašanj, mislim, da smo ambiciozni in to bomo spodbojali še naprej. Moramo pa se držati teh naših ambicij, teh naših ciljev. Že tretjič pravim, da moramo zagotoviti to, da ko povečamo ambicije, ne znižujemo sredstev. Ambicije in sredstva morajo biti uravnotežena. To sem že dejal, to bom še dejal, to pravim tudi sedaj. nisem si zapisal, kdo je zastavil to vprašanje, ampak nekdo je dejal, da upa, da bom branil ustrezno financiranje skupne kmetijske politike. Lahko vam zagotovim, da bom to gotovo storil. Imamo novo finsko vladno politiko in to je tudi del te politike. Potem pa tudi več raznolikosti pri mehanizmih financiranja. Tudi to je pomembno, zato da pomagamo kmetom. Potrebno je imeti različne vire financiranja, to si bomo zelo podrobno ogledali. Potrebno pa je seveda zagotoviti tudi več veščin. Kmetje morajo imeti priložnost se priučiti določenih veščin. če se ne šolate, če se ne izboljšujete, če ne iščete novih načinov delovanja, potem vam ne bo uspelo. Zagoditi moramo, da bo to možno tudi v prihodnosti, da bodo kmetje na tekočem z najnovejšimi dognanji. poskrbeti moramo za mlade kmete. Na finskem to počnemo, seveda pa tudi po EU. Naša naloga je, da zagotovimo, da bodo verjeli v prihodnost in da bodo ohranili to prepričanje v prihodnost. Da bodo še naprej proizvajali hrano za nas in zato so investicije v šolanje in izobraževanje zelo pomembne. guess so we'll switch to Eric Andrieux from Eric Andrieux is SD and a slid. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de, de votre présence. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Ampak moram reči, da sem kar malce zaskrbljen nad tem, kar pravite. Šest mesecev boste predsedovali svetu, se, pogovarjali se bomo o SKP-ju, o skupnih politikah o večletnem finančnem okviru in tako naprej. Vsi ministri pravijo, da bodo branili proračunska sredstva za SKP, ampak vidimo, da je 17 odstotkov sredstva manj za razvoj podeželja, manj sredstev za kohezijsko politiko. Poglejte si, kakšne številke veljajo za SKP. Tako da edino, kar vam lahko rečem, je dobrodošli v tej bitki za dodatna proračunska sredstva. Številnimi izzivi se soočamo, ampak moram reči, da me niste prepričali strategija v smislu vse teče tako, kot mora, ne drži. Svet se že kar nekaj mesecev ukvarja z vsemi temi vprašanji, pa še vedno niso sklenili dogovora. Sicer so na ravni sveta sprejeli določene odločitve, ampak v okviru teh odločitev niso upoštevali predlogov odbora Envi, ko gre za zdravstveno politiko, ko gre za okolje, ko gre za podnebje, Skratka, politika, ki so jo sprejeli, ni kos vsem izzivom. Zato me zanima, ali se boste ukvarjali tudi s tem, da se spremeni model SKP-ja, ki je trenutno v veljavi. Ali boste storili kaj več za to, da bomo dejansko kos vsem izzivom, s katerimi se soočamo na področju SKP-ja? Hvala lepa. Kolegici iz Renew dajem zdaj besedo, gospa Marija Saros. Bienvenido. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod minister SKP, zelo na kratko. Res je, da je reforma sama po sebi predvsej ambiciozna. Strinjam se s tem, da moramo v okviru te politike skušati doseči tudi cilje iz pariškega sporazuma in cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2030. Imam pa kar nekaj pomislekov, ali je ta fleksibilnost v okviru nacionalnih strateških načrtov tista, ki bi lahko privedla do ponovne nacionalizacije politike, ki je po sami naravi skupnostna politika. Kako boste poskrbeli za ustrezno upravljanje, za harmonizacijo, kako boste spremljali, kako se izvajajo določbe, ki smo jih sprejeli na nacionalni ravni in preverjali, ali so bile ustrezno prenešene tudi v nacionalne strateške načrte. Potem pa še eko pogojevanje. Ali boste sprejeli kakšne ukrepe v smislu spodbud za to, da bi tisti, kmetje, ki želijo storiti več, bili nagrajeni zaradi tega, ker uvajajo ekosheme ali boste dodatno spodbujali ekosheme. Zanima me, kako boste kot predsedstvo poštevali tudi enakopravnost med spoloma, kako boste poskrbeli za to, da bodo tudi ženske, ki delujejo na področju kmetijske politike, dobile svojo ustrezno vlogo. Hvala lepa. Aurelia Benju iz IDE. Gospod minister, drage kolegice in kolegi. Finsko predsedstvo za naslednjih šest mesecev predstavlja program, ki pa zbuja kar nekaj vprašanj. Vidimo, da se zauzemate predvsem za protekcionizem, to pa je zaskrbljujoče z vidika evropske politike. Prebivalci si želijo predvsem to, da bi storili več na področju sledljivosti in predvsem varne in zdrave hrane. Želijo si, da bi hrana prihajala lokalno. Zanima me tudi, kaj se bo dogajalo naprimer z uvoženo govedino. Nekatere živali, ki jih uvažamo, namreč vsebujajo tudi kar nekaj trzina, ki je pri nas prepovedan. Zanima me tudi, kako se vi kot Finska zauzemate za rešitev vprašanja glifosata. Pri vas ste se zauzemali za to, da bi glifosat uporabljali do leta 2022. Kako boste poskrbeli za to, da naši kmetje ne bodo uporabljali nevarnih, strupenih, kancerogenih snovi, za katere se zauzemajo lobisti? Ali boste države, ki so se podale na pot hitrejše odprave glifosata, kakorkoli spodbujali? Hvala lepa, gospa Hazekamp, GUE. Ja, yeah, danke, vel, forsete. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod minister, zahvaljujem se vam in rada bi vam čestitala za to, da ste prejšnji teden na svetu za kmetijstvo začeli z razpravo o nesprejemljivih transportih živih živali v poletnih mesecih. Vsako leto se to ponavlja, tudi po, pri temperaturah več kot 40 stopinj Celzija se na dolge proge prenaša um, ehm, prevažati živali. Imeli smo primer, ko je uh, eh, 7000 ovac bilo poslanih v Kuwait. Gre za več tednov dolgo pot po izjemno visokih temperaturah. To škodi zdravju in dobrobiti živali. In zanima me, gospod minister, kaj boste storili za to, da bodo države prenehale s takšnimi transporti? Ali se boste pogovorili z danskim kolegom, odkud je šla ta pošiljka 7000 ovac v Kuwait in kaj boste točno storili eh, proti temu? Hvala. Gospod Ljovska iz EKR še enkrat dobi besedo v tem drugem krogu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister. Želim biti zelo disciplinirana in se seveda držati dodeljenega časa za govor, zato sem prej spustila eno vprašanje, ki sem vam ga želela zastaviti. Ko se pogovarjamo o gozdarstvu in o obnovljivih virih energije, o varovanju podnebja, moramo vedeti, da je v prvi vrsti treba preprečiti nastanek situacije, ki se trenutno poraja v eni od večjih držav članic. Namreč v eni od večjih držav prihaja do obsežnega krčenja gozdov z namenom, da bi na teh območjih postavili veternice. Seveda se lahko te veterne elektrarne postavijo tudi kje drugje na mestih, kjer nam ne bo potrebno krčiti gozdov in posledično ogrožati habitatov. Tako da, ko se bomo pogovarjali o gozdarstvu, ko se bomo pogovarjali o tem, kako zaščititi gozdove, kako poskrbeti za to, da bomo imeli ničelne emisije CO2, ja, bi se lahko pogovarjali tudi o situacijah, kot sem jih ravno kar opisala. In še zadnje vprašanje. Eleonora Evi. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, gospod minister. Prej ste omenili odpornost na antibiotike. Sama bi se vrnila nazaj na to vprašanje. Namreč ta problematika je predvsej obsežna. Več kot 33 tisoč oseb umre v Evropi zaradi odpornosti na antibiotike. Do leta 2050 naj bi jih umrlo 10 milijonov. V veliki meri lahko odgovornost za nastanek te situacije pripišemo predvsem intenzivni živinoreji. Poleg tega pa je živinoreja problematična tudi zaradi onesnaževanja prsti, voda in tudi obsežnih izpustov CO2. -ja. Približno 300 milijonov živali v Evropi živi v takšnih ali drugačnih kletkah. Ne morejo se gibati. Evropske državljani so že zbrali milijon 200 tisoč podpisov v boju proti tovrstnemu ravnanju z živalmi. Oblikovala se je obsežna koalicija na tem področju. Zanima me, ali boste prisluhnili evropskim državljanom. Dobro bi bilo, če bi se zauzemali za bolj trajnostni model, ne pa da stalno spodbujamo obsežno živinorejo, ki prenaša same težave. Najlepša hvala. Ministru predajam besedo in upam, da bo lahko odgovoril na vsa ta vprašanja v desetih minutah. Kitoksia, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem za zastavljena vprašanja. Bom skušal odgovarjati na vprašanja v približnem vrstnem redu, v katerem so bila vprašanja zastavljena. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo ponovno na financiranje, kar je dobro, no se zadnje vprašanje financiranja zelo pomembno z vidika politike. Kohezijska politika je za nas izjemno pomembna in jo bomo še naprej spodbujali. financiranje je vprašanje, s katerim so se ministri predvsej ukvarjali tudi v okviru SKP, ampak končna odločitev bo sprejeta na ravni vodi vlad in držav. Pomembno je, da si zastavimo ambiciozne cilje tako na področju okolja kot na področju podnebja, vendar je potrebno tudi zagotoviti dovolj finančnih sredstev za politike na tem področju. V okviru drugega stebra je bil podan predlog, da se skrčijo sredstva za SKP in eh, te predloge bo težko upravičiti. Moram pa biti zelo jasen. Zagotoviti moramo pravo ravnotežje med ambicijami na eni strani in finančnimi sredstvi, ki jih ponujemo v ta namen na drugi strani. Finska se seveda zauzema za razvoj podeželja, za kohezijo in tudi za dovolj visoke prihodke kmetov potrebujemo sistem, ki bo enostaven tako z vidika kmeta, kot tudi z vidika samega upravljanja. Fleksibilnost je nedvomno nekaj, kar potrebujemo, mislim, da je to vsem jasno. Nasplošno gledano lahko potrdim, da se bo Finska zauzemala za to, da bi imeli čim bolj ambiciozno kmetijsko politiko. Pogojevanje je z tega vidika bistvenega pomena. No, vse zadnje, uh, je pogojevanje tisti element, ki zagotavlja kohezijo znotraj kmetijske politike. Prožnost sama po sebi je tista, ki nam tudi omogoča, da sprejemamo podnebne ukrepe, ki so tudi prilagojeni lokalnim pogojem. Vendar to ne pomeni ponovne nacionalizacije politike. Seveda imamo skupno financiranje, imamo skupna pravila, vendar lahko vse to uokvirimo na bolj modr, smotren način. Seveda pa so vedno možne tudi izboljšave. Kar zadeva dobrobit živali in prevoz na dolge razdalje. To je eden od večjih problemov in ga tudi izjemno resno jemljem. Kot sem povedal že v svojem uvodnem nagovoru, kar nekaj pomankljivosti smo opazili, kar zadeva prevoz živali na dolgih razdaljah, ampak te pomankljivosti niso nastale včeraj, obstajajo že kar nekaj časa. Je pa izjemno pomembno tudi to, da potrošnike pomirimo v smislu, da bo tudi za živali poskrbljeno v okviru dobavne verige. Na finskem redno spremljamo situacijo in se bomo seveda o tem vprašanju tudi pogovarjali na enih od prihodnih srečanj. Že prejšnji teden se mi zdi, da smo zelo jasno predstavili svoje stališče v zvezi s tem vprašanjem. Evropska hrana je zelo kakovostna hrana. Zato seveda spremljamo, kaj se dogaja z uvozom proizvodov iz tretjih držav. Držimo se previdnostnega načela. Če ugotovimo, da so kakršnikoli proizvodi sporni, jih omaknemo z trga. Vedno smo tako ravnali in tudi v prihodnje te drže ne bomo spreminjali. Če se vrnem še k krčenju gozdov, ne vem, kdo izmed vas je že omenil, da so gozdovi pomembni tudi z vidika gradbene industrije kar nekaj območij, kjer so se gozdovi krčili, bomo začeli pogozdovati. Na finskem že več kot sto let velja pravilo, da če se izvaja gozdarska dejavnost na nekem območju, je treba slejko prej na tem istem območju poskrbeti za pogozdovanje. To je prvo gozdno pravilo, ki ga pri nas uveljavljamo in se nam zdi izjemno pomembno. Je pa zelo pomembno, da tudi spodbujamo rast gozdov. Na tak način bomo lahko tudi zajezili in shranili večje količine oglika in na tak način po svoje tudi nadomestili določeno količino obnovljivih virov energije. Potem pa še intenzivna živinoreja oziroma vzreja živali, kletke v Evropi niso več dovoljene, ko je govora o piščančereji. Je pa to vprašanje, o katerem se moramo pogovoriti tako s potrošniki, kot tudi z rejci. V vsakem primeru je treba izboljšati dobrobit in dobro počutje živali. Naša pravila pa so seveda takšna, da zagotavljajo proizvodnjo varne in zdrave hrane. Ne želimo, da bi v Evropo prihajala hrana, ki je bila proizvedena v pogojih, ki so neskladni z evropskimi standardi in pravili. To je zelo pomembno vprašanje in mislim, da je dožnost vseh nas, da poskrbimo tudi za dobrobit živali. Hvala. Če se ne motim, niste odgovorili na vprašanje v zvezi z sporazumom s Kitajsko na področju biotske raznovrstnosti. Ali bo vaš kolega, ki se ukvarja z okoljem, na to odgovoril? Dobro. Dobro, potem bomo to vprašanje še enkrat zastavili jutri. Izvolite. Hvala za besedo, gospod predsednik. To je dejansko vprašanje, na katerega bo lažje odgovoril ministr za okolje, morda celo ministr za zonanje zadeve. Je pa to vprašanje seveda pomembno tudi za mene, predvsem z vidika sodelovanja na področju gozdarstva. Zanima me predvsem to, kako bi lahko svoje znanje na področju gozdarstva izvažali. Izvažali smo ga do sedaj že na Kitajsko, pa tudi kam drugam. Namreč s tem, ko izvažamo svoje strokovno znanje na, področje, na področju gozdarstva, lahko izboljšamo tudi situacijo na kitajskem in kitajski pomagamo, da doseže svoje cilje. S to problematiko sem seznanjen, zastavili smo si dobre skupne cilje, pomembno pa je, da kitajska potrebuje tako mednarodno sodelovanje kot mednarodno pomoč. Hvala. Yeah. Ja. Najlepša hvala za te odgovore. Mislim, da. smo vas dobro seznanili s svojimi prednostnimi nalogami, gozdarstvo, SKP, Merkosur, zdrava hrana. V naslednjih petih mesecih in pol bomo seveda še tesno sodelovali vse do izteka vašega predsedovanja. Zagotovo bomo še pred koncem vašega predsedovanja imeli priložnost da se o teh vprašanjih še enkrat pogovorimo, da si izmenjamo zadnje informacije v zvezi z pogajanji, ki trenutno potekajo, pa naj se gre za SKP ali za večletni finančni okvir. Še enkrat hvala lepa za vaš obisk in hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki ste se držali dodeljenega časa za govor. Tako ste vsi dobili priložnost, da zastavite vprašanja. Zdaj pa bomo naredili kratek odmor, na to pa se lotimo ostalih točk na dnevnem redu. Okay, we are going to uh, start again. Bomo počasi nadaljevali z sestankom. Prosim, da sedete na svoja mesta. Thank you. So the first item Hvala lepa. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Ta je res eh, kompleksna točka. Dnevni red sklepam, da je sprejet. Dobro, dnevni red je sprejet, kar pomeni, da gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. Par informacij. Rad bi vas opomnil na par pravil, glede na to, da se danes prvič sestajamo. Če ne sodelujete na tem sestanku, prosim, da zapustite dvorano. Hvala lepa. Torej, prvo sporočilo. Tolmačenje je na voljo danes v 20 jezikih. Sekretariat pa je formalno zaprosil, da bi bili stroškovno učinkoviti, da če ste zaprosili za tolmačenje v določenem jeziku in vas na sestanek ne bo, o tem obvestite sekretarjat, da se izognemo dodatnim stroškom. Gre izključno za vprašanje dobrega in skrbnega upravljanja z viri in mislim, da glede na to, da smo vsi davkoplačevalci, evropski davkoplačevalci, to podpiramo. Druga zadeva. Tudi to je vezano na dobro upravljanje z viri, ne s finančnimi viri, temveč s papirnatimi viri. Odbor Envi deluje na elektronski osnovi. Dokumente imate na voljo v elektronski obliki, lahko seveda te dokumente natisnete, vendar boste vse dobili preko aplikacije e-meeting. Moram še kaj povedati, ali sem dovolj povedal? Torej, če imate kadarkoli, kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem, se formalno ali neformalno obrnite na sekretarjat. Tretja točka oziroma tretje sporočilo. V svojem jeziku bi morali prejeti tudi tako imenovani paket dobrodošlice odbora Envi. Tam najdete več informacij v zvezi z eh, dosjeji, ki jih obravnavamo, v zvezi s tem, kako delujemo kot odbor. Če imate vi ali vaši sodelavci kakršnokoli vprašanje s tem v zvezi, se obrnite na sekretarjat. Še četrto sporočilo. Sekretarjat se tudi spreminja kadrovski veri se tudi tu menjajo. Gospa Sara Blau iz Luksemburga je nova vodja sekretarjata. Skupaj zdaj delava že en teden, zelo učinkovito. Mislim, da je to največja ekipa, kar zadeva sekretarjat. Mislim, da so res največji sekretarjat v parlamentu 28 je zaposlenih v sekretarijatu. Če imate kakršnakoli vprašanja, pravna vprašanja, kot poročevalci, kot soporočevalci, nikar ne oklevajte, obrnite se na sekretarijat, res vam bodo lahko veliko pomoč, tako Sara kot celotna ekipa sekretarijata. In še zadnje sporočilo. Nekdo v sekretarijatu, Tina Dizdarevič, nas zapušča po 17 letih, odhaja v sekretarjat odbora ITRE, tam je zgodba povsem drugačna. Veliko sreče seveda tudi kolegici. Toliko glede povsem gospodinskih informacij vezanih na odbor. Jutri bodo zadeve malce bolj politično občutljive, kajti pogovarjali se bomo o KP, SKP-ju in o drugih vprašanjih. Zdaj pa prehajamo na naslednjo oziroma zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020. Zdaj pa bom govoril francosko, če nimate nič proti. Kot predsednik odbora sem bil imenovan strani koordinatorjev kot poročevalec za pripravo mnenja v zvezi z proračunom. To počnemo vsako leto tako da bi zdaj z vami kot poročevalec, kot avtor tega mnenja delil nekaj elementov, ki pravzaprav sestavljajo ta dokument. Dokument bomo posredovali komisiji. Prvo sporočilo, ki bi ga želeli kot odbor posredovati, je naslednje. Prak 20 odstotkov, ko gre za izdatke za podnebje, To je cilj v okviru trenutnega večletnega finančnega okvira. Tega pragu nismo dosegli. Sredstva, ki smo jih do sedaj porabili za podnebje, dosegajo prag 19,7 odstotkov. To je skoraj da 20 odstotkov, ampak bolje bi bilo, če bi jih porabili malce več, ne pa malce manj. Uh, zato bi v naslednjem večletnem finančnem okviru morali bolj učinkovito porabljati sredstva za področje podnebja. Na ravni izdatkov bi bilo to 21 odstotkov, tako se bomo tudi držali prvotnega cilja 20 odstotkov. Druga pomembna zadeva. Svet je opravil razpravo s tem v zvezi in predstavil tudi svoje stališče 11. julija, kar zadeva sredstva za področja, ki jih pokriva naš odbor. Sredstva so nam skrčili za 1,5 odstotka. In mi bomo nedvomno kot odbor vložili kar nekaj predlog, predlogov sprememb Za 1,5 milijard evrov so nam skrčili proračunska sredstva in želimo si, da bi v proračunskem letu 2020 ta sredstva dobili nazaj. Še nekaj ključnih točk v tem mnenju. Tudi minister jih je ravno kar izpostavil. Agencije, ki jih mi na nek način nadziramo v odboru, morajo imeti dovolj finančnih sredstev, da bodo lahko opravile svoje delo povsem neodvisno. Mi seveda redno zahtevamo, da agencije delujejo na podlagi neodvisnih informacij, neodvisnih mnen. Zato je zelo pomembno, da tudi v proračunskem letu 2020 za vse te agencije zagotovimo dovolj finančnih sredstev. Še zadnja točka, ki bi jo rad izpostavil. Ta proračun je seveda zadnji proračun v finančnem okviru, v večletnem finančnem okviru, ki velja do leta 2021. Zato bi mi kot poslanci lahko od komisije zahtevali, da predstavi svoje prihodnje usmeritve. Nova predsednica komisije je sicer že malce namignila, kakšne bi te usmeritve lahko bile. In zelo pomembno je, da se v naslednjem proračunskem letu nameni dovolj finančnih sredstev za prednostne naloge, ki jih je spostavila predsednica komisije v Strasburu. Gre za boj proti podnebnim spremembam, seveda, in tudi za teh 21 odstotkov, ki jih bomo namenili za področje podnebja. To sem tudi sam prej izpostavil. Pomembno pa je tudi, da upoštevamo delo, ki ga upravlja OECD, zlasti, ko je govora o doseganju ciljev, ki so zapisani v pariškem sporazumu. Naslednje leto bo zelo pomembno z tega vidika kot poročevalec oziroma kot pripravljalec mnenja sem želel z vami deliti teh nekaj informacij. Zdaj pa spet nastopam kot predsednik odbora. Besedo bom predal poročevalcem v senci. Zdaj bom seveda govoril angliško. Začenjamo skupino ELS. Gospa Polfjat. Thank you, Mr. Chairman. I will be speaking Najlepša hvala, predsedujoči. Spremin, spregovorila bi v imenu poročevalke v senci za ILS, e ki danes žal ni mogla priti. Pripraviti se mora na jutri, jutrišnji sestanek ITRE. Njeno mnenje je, da je v zadnjem letu večletnega finančnega okvira pomembno, da se zauzamemo za zaščito biotske raznolikosti in za podnebne ukrepe. Na tak način lahko pripravimo prehod na naslednji večletni finančni okvir. Namreč razumemo, da se bo naslednji večletni finančni okvir začel zelo počasi, kar se tiče podnebnih ukrepov. Smernice za Evropsko komisijo so zelo pomembne. Spodbuditi moramo znižanje izpustov in prav zato predlagamo, da se spremeni proračun za 2020, tako da spodbudimo premik iz uporabe premoga na večjo uporabo plina in drugih virov energije. Osredotočiti se moramo na prioritete Envija v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. <coughs> I will give the floor to the SND representative. Besedo dobi predstavnik SND oziroma predstavnica, izvolite. Našega poročevalca v senci žal ni, tako da nimamo komentarja. Bomo pa vsekakor podprli poročevalca oziroma vas, gospod predsedojoči, kar se tiče sredstev za naše agencije. Zagotoviti moramo, da te delujejo neodvisno. Hvala lepa. Najlepša hvala za zelene. Izvolite bas, ajkot, ni ga tukaj. Zeleni so torej tiho, kar se tiče proračuna stališča odbora Envi, v redu, bomo zapisali tako v protokol. Sedaj pa skupina ID. Nimam nobenega imena, kdo vas predstavlja? Ni nikogar. EKR, er, gospa Zaljuska, izvolite, že tretjič danes. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. V celoti se strinjam s predsedujočim. 0,4 odstotka nerealiziranih sredstev to ni veliko, ampak če si ogledamo, kakšna sredstva to realno so, koliko denarja to predstavlja, mislim, da moramo nujno povrniti ta sredstva. Vprašati se moramo tudi to, zakaj so bila ta sredstva neporabljena. Zaradi tega je namreč prišlo do rezov na tem področju. Podpiram torej, kar je povedal gospod predsedujoči in predlagamo amadma, ki bi storil še korak naprej od tega, kar predlagate vi kot poročevalec. To bo po našem mnenju namreč izhodišče za razpravo o naslednjem večletnem finančnem okviru. Opozorila bi vas torej na drugo vprašanje. Mi smo pripravili predlog spremembe glede točke 3 tukaj. Kar se tiče tako imenovanega Evropskega zelenega dogovora, to je namreč dogovor, ki se pripravlja. Komisija je to napovedala, ampak žal še ni dokumenta o tem, nobene pravne podlage. Torej, nič otepljivega nimamo, s čimer bi lahko povezali ta dogovor. Prav zato ne moremo dodeliti proračunskih sredstev takšni nedodelani zamisli, kljub temu, da je dobra zamisel. Glede tega smo torej pripravili predlog spremembe. Naši predhodniki so sprejeli določene zaveze, kar se tiče agencije za droge, agencije za varnost prehrane in preprečevanje bolezni. Prav zato imamo več sredstev za večje pristojnosti teh agencij. Naši predhodniki, torej prejšnji poslanci v prejšnjem mandatu, so se odločili prevzeti to odgovornost in mi moramo nadaljevati z delom ter zagotoviti to, da bodo te agencije res dobile več sredstev, da lahko izvajajo svoje naloge hvala lepa. Najlepša hvala, Gue, izvolite. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä, puheenjohtaja. Najlepša hvala, predsedujoči. Mi smo zadovoljni z osnutkom, ki ga je pripravil poročevalec, torej vi. Mislim, da so vključene vse pomembne točke in nič nimamo za dodati. Hvala. Najlepša hvala. Bi še kdo rad pokomentiral? Ima kdo kakšno vprašanje ali komentar? Zgleda, da ne. Besedo torej dobi komisija. Najprej gospod John Tele, izvolite. Hvala lepa in čestitke za vašo novo funkcijo v odboru Envi. Nisem slišal kakšnih resnih vprašanj glede proračuna, tako da ni potrebno odgovarjati na veliko vprašanj. Je komisija očitno pozitivno nastrojena na naše pripombe, kot veste, je to zadnje leto sedajnega večletnega finančnega okvira in to pomeni, da so programi na maksimalni hitrosti, še prav posebno, kar se tiče plečil in to je potem tudi v tem osnutku ki ste ga posredovali. Imamo kar nekaj indikatorjev, ki obstajajo in ki kažejo, da vsi programi, ki tečejo, še prav posebno program Live, prinaša rezultate, kar se tiče ohranjanja živalskih in rastlinskih vrt, habitatov, kar se tiče zniževanja emisij CO2, pa tudi kar se tiče upravljanja z odpadki. Potem nekaj pripomp glede na posredovanje poslanke poslancev. Najprej to, da je res 18,7 odstotkov je namenjenih za blažitev podnebnih sprememb. In ne, ne, tukaj pravi, da to ni dovolj. To je res. Ampak, če gledamo evolucijo zadnjih let, smo na dobrem. Je to dobra tendenca. Seveda, ne smemo popuščati strijance z mnenjem predsednika, da bi bilo bolje, če bi bili nad kot pod ampak to je nekaj, kar gre v pravo smer. Druga zadeva, kot veste, smo v nekoliko bolj težavnem obdobju, kajti od 1. novembra v tem trenutku je predvideno, da bo država, ena država članica zapustila EU in to bo gotovo imelo posledice po tem, kar se bo zgodilo. Za naslednje leto ne pričakujemo velikih sprememb za naslednje finančno obdobje pa moramo to gotovo upoštevati. In potem med tistimi stvarmi, ki jih je potrebno upoštevati, tudi v razpravi o novem finančnem okviru, je tudi vprašanje agencij, še prav posebno dveh, to je tudi v tem mnenju. In to kaže, da je proračun, ki je namenjen agencijam, ki podpirajo komisijo, to so decentralizirane agencije, za cilje, ki smo jim jih dali, obstaja pomankanje financiranja. Imajo pa nove naloge, ki jih morajo izvajati zaradi soodločanja in pogosto proračun ni zadosten. Tako da bi bilo pomembno, da bi v prihajajoči zakonodaji, poleg globalnega proračuna, o katerem se pogajamo, prav posebno pozornost namenili tudi različnim agencijam, ko se pogajamo o zakonodaji. Da bi torej zagotovili, da če imamo naloge, ki so poverjene agencijam, da bi potem namenili dodatna sredstva tem agencijam. Za ostanek, ker je to prvi sestanek tega odbora v novem mandatu, pa bi rad dejal, da kar se tiče okolja, kar se tiče GDP, podnebje, glede okolje, da smo pripravljeni razpravljati z vami, tudi seveda sekretarjatom odbora NV. Pripravljeni smo na razpravo o vseh teh vidikih, da vam podamo tudi dodatne informacije, če jih potrebujete. Seveda, če ima še kdo kakšno vprašanje, pa so moji kolegi tukaj iz GD za podnebje in GD zdravje pripravljeni odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik GD podnebje, komisija. Uh, thank you, chairman. And, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz uh, bi vam rad uh, osebno čestital za imenovanje predsednika tega odbora. Kolega iz uh, GD za okolje je več ali manj že odgovoril, kar se tiče vključevanja podnebja v vse politike. Tukaj imamo res pozitiven trend, če si ogledate številke. Dejstvo je, da nam še ni uspelo doseči 20 odstotkov, ampak to je zaradi določenih kazni in zaradi tega, ker smo začeli šele na malce prepozno. V letih 2014 in 2015 so bile številke torej niže od 20 odstotkov, v zadnjih letih pa nam veliko bolje gre, tako da je sedaj naše poprečje 19,7 odstotka. To sploh ni tako slabo ob koncu tega večletnega okvira bo številka morda celo višja kot 19,7 odstotka. Pozdravljamo ta osnutek menja, še posebej prvo točko, ki nas vabi k temu, da bomo v prihodnosti bolj ambiciozni. To je namreč eh, usklajeno s tem, kar je nova predsednica komisije obljubila za prihodnost programov komisije. Trenutni predlog za večletni finančni okvir vključuje cilj 25 odstotkov za vključevanje teh podnebnih programov v druge politike. Pred nami je torej veliko dela, tudi kar se tiče zelenega dogovora za Evropo in določenih sredstev ter določenih skladov, ki jih je potrebno vzpostaviti, naprimer sklad za trajnostni razvoj in tako naprej, ter eh, sprememba Evropske investicijske banke v trajnostno banko in tako naprej. Gre približno za. Gre torej za približno en trilijon evrov naložb, to je izjemno velik izziv, ki bo zahteval veliko dela. Vsi, tako v Evropski komisiji, kot tudi v Evropskem parlamentu, bomo morali sodelovati pri tem projektu, če želimo doseči prave rezultate. Hvala lepa. Thank you. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnji predstavnik komisije, GD zdravje, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali že eh, kolegi, kar se tiče zadnjega leta in večletnega finančnega okvira. Bi pa izpostavil nekaj, kar je vseeno pomembno v osnutku vašega poročila. Namreč, kar se tiče EFSE, tukaj imamo veliko povečanje zaposlenih in to je usklajeno z finančno izjavo, ki je bila prilož priložena prenovitvi splošne živilske zakonodaje. Na tak način želimo torej omogočiti izvajanje splošne živilske zakonodaje. Pozdravljamo to, da um, odbor in vi podpira predlagani proračun v tem primeru. Hvala lepa. Okay, thank you. Prav, najlepša hvala. Izven področja tega mnenja, ampak vseeno mislim, da bi bilo smiselno, da na, kasneje nadaljujemo z razpravo o tem, kako uskladiti evropski proračun z zahtevami pariškega sporazuma. Gre za postopek, ki ga bo potrebno spremljati, posebej pri določenih državah Evropske unije in smiselno bi bilo stopiti v dialog z vami glede tega vprašanja. Torej, kako lahko uskladimo naslednji večletni finančni okvir z zahtevami iz Pariškega sporazuma in kako ga uskladiti. Kaj bo to torej pomenilo? K temu se bomo vrnili torej k malu v prihodnosti. Sedaj pa kar se tiče roka za ulaganje predlogov sprememb, če ima kdo kak predlog, je rok jutri ob trih. K temu mnenju se bomo vrnili v našem odboru v septembru in sicer 4. septembra bo potekalo glasovanje v odboru potem pa bo naslednji korak glasovanje na plenarnem zasedanju. Tako, sedaj pa smo zaključili z dnevnim redom za danes, s sestankom nadaljujemo jutri ob 9.30 minut. Torej še enkrat ne ob 9, ampak 9.30 minut. Se vidimo jutri.